Ruski organi so me obvestili o izvolitvi gospoda Damjana Cofolija z 18. februarjem 2015. Gospod Cofoli bo nadomestil gospod Aleksandro Moreti. Parlament se je seznanil z izvolitvijo gospoda Cofolija, izrekam dobrodošlico novemu kolegu in mu sporočam, da lahko skladno poslovnikom polnopravno sodeluje v delu parlamenta in njegovih organov. Gospa Tereza Rodriguez Rubio me je obvestila o odstopu z položaja Evropske poslanke s 5. marcem 2015. Parlament se je seznanil z njenim odstopom in ugotavlja, da je njeno mesto od tega dne prosto. skupina NGL GUE eh, prosi za imenovanje dveh članov.